pani predsednica pani i panów posłów bardzo serdecznie wznawiam posiedzenie. dober dan pozdravljeni nadaljujemo z zasedanjem pozdravljam vse ki so prisotni v dvorani pozdravljam tudi komisarja na, Zapisnik včerajšnjega zasedanja in sprejetje besedila so že na voljo. Ali ima kdo kakšen komentar ali pa ugovor k zapisniku? Ne. Ni videti, to pomeni, da.